Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na našem dnevnem redu je izjava komisije na temo gospodarskega okrevanja s številnimi novimi delovnimi mesti. V imenu komisije dobi besedo komisar Andor. Blago. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Odločne sistemske rešitve morajo najti in to hitro na finančno gospodarsko krizo. Vel, vel, velika posledica te krize je visoka brezposobnost. Brezposobnost, ki znaša ki je precejšnja na ravni Evropske unije, te še nismo videli v zadnjih 20 letih, dosega 11 odstotkov na ravni Evropske unije. Da bi našli rešitve za trenutno gospodarsko krizo, se moramo osredotočiti na delovna mesta. Svežen za zaposlovanje, ki je komisija predstavila, kaže, kako bi lahko zaposlitvene politike pomagale gospodarski rasti. Ta svežen tudi skuša zagotoviti boljše usklajevanje zaposlovalnih politik. Potrebujemo odločno podporo Evropskega parlamenta pri obeh vprašanjih. Svežen komisije skuša preusmeriti zaposlitveno politiko glede treh smernic. Najprej skušamo spodbuditi ukrepe za zaposlovanje po vseh gospodarstvih. Pa tako skušamo IKT, zeleno gospodarstvo in tudi e-zdravja spodbuditi k temu, da zagotovimo nova delovna mesta. In tu bomo predstavili tudi podroben akcijski načrt. Podpiramo nova delovna mesta z novimi subvencijami za nova, za zagotavljanje zaposlovanja in prav tako si želimo davčnih olajšav na tem področju, pa tudi spodbujanje zakonskih podjetij, samo zaposlovanje in socialno gospodarstvo svežen, skuša narediti trg delovne sile bolj dinamičen z uravnoteženimi reformami. Skušamo odstraniti uvire prostemu pretoku delovcev in zagotoviti mobilnost. Želimo si prehoda na trgo delovne sile tako, da bo to v korist vseh. Prav tako bomo morali zmanjšati razkorak pri pomankanju veščin in spretnosti na trgo delovne sile. Zato moramo zagotavljati razvoj in nadzor leteh na ravni Evropske unije. Prav tako skušamo odstraniti ovire, kot so tiste, ki zadevajo prenosljivost pokojnin. Želimo zagotoviti sistem urodja za zaposlovanje na ravni Evropske unije. Svežen skuša tudi zagotoviti Evropsko unijo upravljanje. Želimo večji nadzor nad tem področjem, tako da ne bo družbeni konsens zaostajal za gospodarskim. Želimo vključiti tudi socialne partnerje pri izvajanju reform in pri razvoju plač na ravni EU. Prav tako svežen skuša zagotoviti močno povezavo med eh, reformami trga delovne sile na državah članicah in investicijami, na ravni Evropske unije. Še prav posebno, kar se ESF-ja e tiče. Vaša podpora je ključnega pomena. To bo ponudilo politični zagon za zaposlovanje. To pa je eden temeljev Evropskega pakta za rast. Veselim se današnje razprave. Hvala lepa. Hvala lepa.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 imela prednostne naloge na področju IKT, na področju zdravja, na področju zelene tehnologije. Pozdravljamo tudi davke, ki nas obremenjujejo, da bi jih naj znižali in želimo upozoriti tudi na to, da je direktivo glede prenosljivosti pokojnin nekaj, kar moramo sprejeti, kar se da hitro. Prav tako pa moramo odstraniti tudi ovire za mobilnost delavcev iz Bolgarije in Romunije, kar se da hitro. Pozdravljamo tudi to, da ste začeli s pobudo za rast in to ste, na to ste tudi upozorili. Hvala lepa, torej, gospod komisar. Naši sodelavci pa bodo pripravili še nadaljne predloge. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, držite se svojega odmerjenega časa, kajti zelo natrpan urnik imamo. In že zamujamo. Tako, sedaj pa v imenu skupine SND v Evropskem parlamentu. Gospa Perez, tri minute. Komisar. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropski parlament izhaja iz zaposlitvenega svežnja, ki ste ga pripravili. Zelo pomembno je, da se danes o tem pogovarjamo na plenarnem zasedanju v času, ko bo svet verjetno sprejel strategijo za rast in bo obravnaval tudi še nekatere zahtevne doseje na tem področju. Pri tej zaposlitveni pobudi pa je tako, da moramo biti odločni, dejali ste, da moramo biti učinkoviti pri zaposlovanju in zato imamo to razpravo. Če si ogledamo pred želje državljanov, potem lahko tudi vidimo, da si želijo manj brezposobnosti. Sedaj dosegamo rekorde na tem področju. Potrebujemo za poslovanje, potrebujemo izpolnitev teh želja, še prav posebno, kar se tiče brezposobnosti med mladimi. Sedaj pa se soočamo z realnostjo, družbeno realnostjo, ki je vsak dan trša. Zdi se nam, da lahko že kar govorimo o izgubljeni generaciji, če vemo, da je več kot pet milijonov mladih evropejcev brezposelnih. Vsak peti išče delo in tega zaenkrat še nismo izboljšali. Evropska komisija ponavlja, da mora poteči nekaj časa preden bodo ukrepi prijeli in se bodo ustvarila delovna mesta. Ampak potrebno je zagotoviti ustrezne ukrepe. Potrebno je zagotoviti, da bodo v nacionalnih reformnih načrtih te tendence tudi umenjene. Da bodo države se angažirale za delovna mesta. Veliko držav se ni držalo predlogov, eh, ki ste jih podali v svojem svežnju. Dva predloga bi rada navedla. To je samo bistvo razprave, ki jo moramo voditi. Odstranili ste tabu, kar se minimalne plače tiče. Veste, da je to pomemben dejavnik v razpravi. Zato, da se borimo proti revščini in socialni izključenosti, pa tudi socialnemu dumpingu. Zastaviti si moramo vprašanje, kako lahko ukrepimo popraševanje na trgu. To je ključnega pomena, če, zarimo, če želimo odpraviti neravnovesje na trgu. In potem še en predlog, kjer veste, da vas parlament podpira. To je zamisel jamstev za mlade, zato da bi se izognili brezposelnosti med mladimi. To je zelo pomemben predlog. Sedaj pa moramo pripraviti konkretne ukrepe naslednjih mesecih moramo v okviru finančne perspektive v sodelovanju s svetom storiti korak naprej. Smo na vaši strani. Hvala lepa, gospod komisar, za dinamiko, ki jo lahko skupaj oblikujemo, da bi popravili strategijo, ki je predolgo bila varnostno, varčevalno naravnana. Hvala lepa. Sedaj po imenu Ade. Gospod Phil Benjamin, dve minuti. Hvala lepa. Ta zaposlovalni svežen ima veliko dobrih predlogov, ki jih lahko nacionalne države prevzamejo za izhod iz krize. Gre za ključna področja, tudi za brezposobnost med mladimi, za izobraževanje, usposabljanje, veščine in za pretok delovne sile. Prav tako gre za področju potencijalne rasti, naprimer zelena tehnologija. Kljub vsemu pa menim, da je temelj vsega, kar skuša doseči komisija pri oživitvi gospodarstva, strukturna sprememba delo, trga delovne sile. Mislim, da se je potrebno ogledati, kaj že počnemo. Komisija bi morala izvesti oceno vplivov glede trenutnih pravil na trgodelovne sile in pripraviti reformne predloge. Vem, da se nekateri bojijo, da bi te reforme lahko škodovale socialnim pravicam trga delovne sile. To sprejemam, vendar pa če ne bomo storili nič, se ne bomo lotili visoke, visoke stopnje brezposobnosti, še posebej med mladimi, in se ne bomo lotili tudi pomankanja konkurenčnosti v nekaterih državah članicah. Seveda potrebujemo razumen, odgovoren, družbeno uravnovešen pristop pri teh reformah. Vendar pa potrebno je to storiti sedaj. Le tako bomo napredovali in izgradili dobro podlago za srednje in dolgoročno rast. Gospodarstvo, ki bo temeljino na pravi ekonomiki, ne pa na nadaljem posvojenju, je nekaj, kar moramo zagotoviti. To bo pot za rast. Zato, predlag, zato pozdravljam te predloge za zagon podjetništva in za boj proti brezposobnosti med mladimi. Še prav posebno je potrebno ponuditi priložnosti mladim za pridobitev novih veščin. Seveda je to naša prihodnost in potrebno je zagotoviti tudi ustanovljanje novih podjetij. Potrebno se je soočiti z ovirami za potencijalne podjetnike. V skupini ALDE bomo z vami pozitivno sodelovali, zato da bi ta svežen nam prinesel koristi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa imenu zelenih. Kolegica Kornelisen, dve minuti. Hvala lepa. Za veliko evropejcev je delovno mesto največja preokupacija. In mislim, da je ustvarjanje delovnih mest za nas prednostna naloga. Užitek gospodarstva z novimi delovnimi mesti je korak v pravo smer. E, želimo si nadzora na trgu delovne sile, tako da bi zagotovili razvoj. To vidimo tudi v Evropskem semestru in razvoj zelenih delovnih mest. Mi zeleni smo to z velikim veseljem prebrali. To bi lahko skoraj sami napisali. 100 do 200 tisoč dodatnih delovnih mest lahko nastane, če zmanjšamo porabo surovin za en odstotek. To mora biti cilj naše politike. Evropska unija želi gledati v prihodnost. Želimo si socialne, gospodarske unije, vendar pa tukaj je vse skupaj še precej ohlapno, kako lahko države članice prisilimo, da upoštevajo tudi socialne vidike Imamo naprimer postopek proti prevelikemu primakljaju, ne pa postopka proti brezposobnosti. 3 odstotke, če to presežemo pri zadolženosti, se že plačujejo kazni. Eh, pri brezposobnosti, če se preseže 15 odstotkov, pa se to ne plačuje. Torej, imamo seveda stroške za plače, kaj pa tisti stroški, ki so preniski, oziroma plače, ki so preniske za preživetje, kako bomo ravnali no, no, s tem. Tukaj moramo končati s tabuji. Morda potrebujemo sankcije tudi zaradi previsoke brezposobnosti, zaradi revščine. In te pobude moramo upoštevati tudi v strategiji EU 2020. Bodite bolj pogumni. Eh. Hvala lepa. V imenu EKR. Gospa McIntyre, minuta. Hvala lepa, predsedujoči brezposelnost je velika skrb in pozdravljam sporočilo komisije po ustvarjanju delovnih mest, vendar pa zavračam to, da bi imeli več usklajevanja zaposlitvene zakonodaje v Evropi. Zavračam tudi minimalne standarde po plačah in tudi pozive, da bi naj Evropska unija nadzorovala in sankcionirala nacionalne trge delovne sile načrti za rast v Evropski uniji ne ustvarjajo delovnih mest, podjetniki jih ustvarjajo. Ne smemo vajati ukrepov, ki bodo imeli za posledico nekaj, česar si ne želimo in bodo ustavili podjetnike in samozaposlene in si ne bodo ti več želeli ustvariti novih podjetij in rasti. MSP in mikropodjetja trenutno nudijo 90 milijonov delovnih mest v Evropski uniji in imajo velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, za inovacije. Storiti moramo vse, da jim pomagamo in ne smemo jih ovirati. Hvala lepa. V imenu EFD minuta in pol za kolego Helmerja. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Med drugo svetovno vojno je, smo bili zelo zaskrbljeni zaradi izgub v letalstvu Združenega kraljestva. Zato so skušali jih zaščititi. Najprej tako, da so zaščitili pilote, potem pa, ko so potrebovali še več zaščite, tudi navigatora in potem tudi celotno letalo. Pa so ugotovili, da so izgube še vedno bile velike, da so se povečevale. Na koncu so ugotovili, da so preveč okrepili, okrepili te, ta bombna letala in niso mogla leteti potem so jih odstranili in letala so lahko vetela hitreje in više in ne, eh, ni bilo več toliko izgub. Gospod predsedujoči, že desetletja Evropska unija nalaga preveč zakonodaje na trg delovne sile. To počne z najboljšimi nameni, zato da bi zaščitila delavce, vendar pa učinek je ta, da je bil ustvarjen trg delovne sile, ki je tako preobremenjen, tako neprožen, da enostavno ne more vzleteti. In poleg tega imamo sedaj še zelena delovna mesta. Gospod predsedojoči, kolegi bi morali vedeti, da obstajajo študije iz različnih držav članic, kredibilne, ki kažejo, da vsako zeleno delovno mesto stane 2, 3, 4 delovna mesta v realnem gospodarstvu, ker je to tako drago, da pravzaprav omejuje rast v drugih delih gospodarstva in povzroča stroške. Za delovna mesta potrebujemo najprej deregulacijo, in moramo se tudi odreči našim zelenim prizadevanjem. Helmer. Hvala lepa, kolega Helmer. V imenu GUE NGL. Gospa Zuber. Hvala lepa, gospod predsedoči. Ta svežen Evropske komisije med drugim zagovarja ukrepe, ki bi naj pomenili rast in zagotavljanje delovnih mest. Gre za dokapitalizacijo varnostnih sistemov. Gre za to, da želimo pomagati delovcem. Evropska komisija pa pravi tudi, da mora biti naša prednostna naloga ustvarjati delovna mesta. Socialno gospodarstvo nudi dodatno možnost. To pomeni, da lahko javne storitve uporabimo za ustvarjanje novih delovnih mest, za nove možnosti ustvarjanja dobička. Komisija celo predlaga, da bi naj določili plače po dosežkih, vendar pa to ni v skladu s socialno odgovornostjo podjetij. Svežen kaže na to, da je potrebno prilagoditi pravo na področju trga delovne sile potrebno je vse skupaj narediti bolj prožno. To pomeni tudi, da če ni dovolj delovnih mest, moramo spoditi tudi čezmeno zaposlovanje. Gre za to, da želimo ustvariti delovna mesta. Kako pa lahko razložimo to, da se vzpodboja odpuščanje v različnih državah? Komisija ima določeno socialno retoriko, vendar pa njena politika spodbuja recesijo in brezposobnost. Želimo si konca neoliberalne politike in konec varčevalne politike potrebujemo za poslovanje z javnimi investicijami. Eh, e Hvala lepa. Sedaj pa še ostali govorniki. Najprej dobi besedo Tomas Mann, minuta in pol. Hvala lepa. Brezposobnost je včasih krize znatno narasla, istočasno pa so države članice vedno bolj različne. Sedaj poskušamo razviti skupni načrt za ostalih delovnih mest po Evropi. Se strinjamo glede postopka, da je potrebno spodbujati MSP-je, prožno varnost, zelena delovna mesta, priznavanje kvalifikacij, učinkovita izraba kohezijskih regionalnih skladov in ESF-a. Gre za več mobilnosti, za nova delovna mesta, prav tako pa gre za zagotovitev stabilnih delovnih mest. Črno delo je potrebno prepovedati z bolj odločnim nadzorom tako bi pridobili veliko sredstev v proračune. Potem negotova delovna mesta in dampeške plače, temu se je potrebno izogibati in potrebno zagotoviti pravično plačilo. Kar se tiče dogovora glede minimalne plače, o tem se morajo pogovarjati socialni partneri. Ne smemo pustiti mladih na cedilo, zahtevamo jamstvo za mlade. Po brezposobnosti, po štirimesečni brezposobnosti bi morali zagotoviti delovno mesto za celotno generacijo je mišljen Evropski investicijski pakt. Tukaj ne bo šlo za nove dolgove pri financiranju letega. Gre za to, da je potrebno izvajati reformo držav članicah, da je potrebno doseči uravnovešen proračun. Tako bomo dosegli rast. Zato to niso zgolj pobožne želje, to je resničnost ustvarjanja novih delovnih mest. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Terka za minuto. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsednik. Končno smo slišali nekaj inteligentnega strani komisije. Okrevanje ne bo, če ne bomo imeli strategije za ustvarjanje delovnih mest. In hvala za to razpravo. Vsekakor imate našo podporo, vendar pa komisar, to, kar vaše sporočilo pravi, ni zadostno. Problem je prevelik oziroma preobsežen za te ukrepe. Imam le nekaj sekund na voljo, zato bom le nekaj komentarjev podal. To sporočilo mora narediti konec neskladja med javnimi politikami Evropske unije. Ni možno, da rečete, da naj se sredstva izvajajo, če pa države članice nimajo teh sredstev, ker eh, jih morajo porabiti za druge politike, za usposabljanje in produktivne investicije. Ne morete pozivati k reformi trga dela, če bo to uničevalo delovna mesta. In zagotoviti moramo, da bomo imeli evropsko zaposlitveno jamstvo za mlade, ne pa, da to ne bo v rokah države članice, kajti eh, te ne bodo mogle izvesti nekaj.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 Okrevanje številnimi delovnimi mesti, to je krasen naslov za vsakršno sporočilo in res nas je komisar nadahnil svojimi besedami, ko je rekel, da moramo zagotoviti, da bo da zaposlitev in socialni vidiki ne bodo zaostajali za gospodarskimi skrbmi. Seveda je sedaj izziv ta, da te besede prelijemo v resničnost in da bodo programi zagotovili evropsko dodano vrednost. Pomemben predlog je ustvaritev Evropskega investicijskega pakta, ki naj bi ga izvajale vse države članice v smislu in uprit trajnostnih delovnih mest. Mislim, da bi ta svežen dal jasno sporočilo državljanom, da resnično skušamo trenutne varčevalne ukrepe uravnotežiti z Evropskim naložbenim paktom za investicije in delovna mesta. Vem, da velik delež ircev glasuje za fiskalno pogodbo, za fis ampak to so storili zaradi pakta za rast in uh, delovna mesta. Prav tako ta, to sporočilo poziva k novnem, ponovnemu usposabljanju delovne sile. Vendar pa tukaj potrebujemo eh, pakt za globalizacijo. Zato vse pozivam, da ga ne blokirajo, temveč da poskrbimo, da bo ta pakt pomagal k evropski dodani vrednosti s tem, ko bomo zmanjšali in eh, dodatno usposobili odvečne oziroma odpuščene delavce. Naslednja, go, naslednja govornica, gos, govornica gospa deli za minuto in pol. Gospod komisar vsi tukaj ugotavljamo isto. Situacija na področju zaposlitve v Evropi je grozna. Mladi, mlajši od 25 let so množično brezposelni, vendar pa noče jo biti žrtvovana generacija. Komisar, svojim eh, zaposlitvenim svežnjem skušate ustvariti 17 milijonov delovnih mest do leta 2020, vendar se tukaj vse čas zaletavamo ob zid, imamo vrčevalne načrte, ki povečujejo brezposelnost in uh, pravzaprav škodijo najbolj ranljivim v družbi. Odziv na to krizo bi moral biti zelena preobrazba naših gospodarstv. Tukaj potrebujemo zelena delovna mesta, ki jih ni mogoče prenesti v tujino, potrebujemo inovativna delovna mesta, naložbe v vseživljenjsko učenje, spodbujati moramo tudi socialno gospodarstvo. Potrebujemo dostojna delovna mesta, upoštevati pa te, te treba tudi ag, dos, eh, agendo za dostojno delo mednarodne organizacije za delo. Povečati moramo minimalne plače, tako da bomo dali, naredili konec škandalu revščine med delavcimi in tudi socialnemu dumpingu. Imamo vsa sredstva, da lahko tukaj naredimo konec prekletstva brezposobnosti. Potrebujemo le še politično voljo za to. vidim, da je gospod Barozo rekel, da je brezposelnost med mladimi prednostna naloga, ampak to je bilo eh, rečeno že pred tremi leti, sedaj pa predlogov še vedno nijemo na mizi. Čas je, da ukrepamo. Hvala. Hvala vam. Naslednji govornik je gospod Jacek Vošovic uh, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Strategija Evropa 2020 predvideva da bo 70 odstotkov do zaposlenih, polno zaposlenih do leta 2020. To naj bi prispevalo k trajnostni rasti. Iz tega dokumenta izhaja tudi, da bi eh, do leta 2020 ustvarili 17,5 milijonov eh, eh, delovnih mest. To je zelo ambiciozen projekt. Tukaj moramo imeti pred očmi seveda proračune in gospodarstvo posameznih držav članic. Brezposelnost pa raste z 9,5 odstotka v leta 2010 na 10,2 v tem letu. In to pomeni, da, moramo, da imamo sedaj 6 milijonov delovnih mest manj. Tukaj govorimo o svežnju za podnebje, ki naj bi v ki, eh, ki je pravzaprav poskrbel za to, da imamo v moji državi na polskem mil, pol milijona delovnih mest manj. Ta dokument vključuje seveda pomembne cilje, naprimer, da bi spodbujali samo zaposlitve. Tudi komisijo se poziva naj se bolj uh, posveti postopkom javnih naročil, naj jih v večji meri nadzira. Vprašati se je treba, ali tudi ne bo krčitev kohezijskih eh, sredstev poglobila krizo v še večji meri. Hvala lepa. Naslednji je gospod Tomas Hendel za minuto. Spoštovani gospod komisar, cenim vaš predlog, kar zadeva uh, eh, produktivnost kolektivno orientirane uh, politike plač. Ampak uh, to idejo o minimalnih plačah ste krad, ukradli gospe Merkel in tukaj o drugih vidikih pa vam ne verjamem, kako naj bi novo delo nastalo tam, če pa komisija že zdaj sili južne in vzhodne države članice naj zmanjšajo svoje zdravstvene kapacitete, kapacitete v bolnišnicah za polovico. Kako naj uh, tukaj dajemo nove specifične uh, ideje državam članic oziroma če so predlogi komisije naj zdravstvene sredstva še dodatno krčijo. To vsekakor ne more biti smiselna pobuda za novo delovna mesta. Zaradi varčevalnih ukrepov ukrepov, ne le v Grčiji, ampak tudi drugot obstaja pomankanje zdravil. Novi varovalni uh, ukrepi za banke bi morali biti dopolnjeni z varovalnimi ukrepi za ljudi, kar zadeva zdravstveno-medicinsko oskrbo za ljudi v kriznih državah. Hvala. Eh, Naslednja govornica je gospa Danuta Jasovlecka, ki ima na voljo minuto in pol. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospe in gospodje, prispevek Baroza, gospoda Baroza, ko je predstavljal sporočilo eh, komisije o okrevanju številnimi delovnimi mesti, me je spomnila na nekatere besede ameriškega investicija, namreč, da so potrošniki tisti, ki ustvarjajo delovna mesta. Ukrepi za rast morajo slediti tudi te misli. Zato moramo okrepiti tudi notranjo in zunanjo porabo in popraševanje in tudi spodbuditi države članice naj oblikujejo ustrezne pobude, ki bodo privedle do novih ustanovitev podjetij. Tudi trenutni načini zaposlovanja Eh, bi mogli biti predv, podvrženi preučitvi in tudi delovno pravo. Kajti to vrstno delovno pravo, kot ga imamo zdaj, vodi do večje revščine. Potrebujemo večjo prožnost me, delovnih mest, ki bo povezana tudi seveda z, z got, gotovostjo teh delovnih mest. Uh, tako da ne bomo imeli toliko negotovih delovnih razmeri in različnih slojev delavcev. E, in treba je aktivirati tudi države članice. Države članice se morajo proaktivno odzvati na gospodarske okoliščine, ki se stalno spreminjajo. Prav tako pomembni pa so uh, problemi mladih, na nje moramo najti rešitve z, z investicijami v poklicno usposabljanje, izobraževanje in kvalifikacije. Sporočilo komisije vsebuje številne koristne predloge, upam pa, da bo komisija tudi pripravila konkretne zakonodajne predloge. Hvala lepa. Silvana Rapti, Jana Lepto. Naslednjo besed, ima besedo gospa Silvana Rapti za minuto. Spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi, ta svežen zaposlovanja je zelo dober, ampak mislim, da mora pravočasno prispeti do prejemnika. Dve leti smo izgubljali v Evropskem parlamentu, vedno znova smo rekli, da se mora nekaj zgoditi. Čemu bomo izgubili nadaljni dve leti, preden bo vse skupaj uresničeno, potem se bojim, da bo to prepozno. Drugič, trg delovne sile, to moramo videti, doživlja velike težave, ker makroekonomska politika dela proti tem težavam in imamo finančno in gospodarsko krizo in to moramo poštevati. V skladu z eurobarometrom je tako, da bo kriza. Dva, da je kriza 2011 že zauzela ogromne številke. Eden od petih evropejcev, eden od dveh grkov se boji, da bo izgubil svoje delovno mesto. Druga številka, pet od desetih evropejcev, osem od desetih grkov se boji, da če bodo izgubili svoje delovno mesto, da ne bodo mogli najti novega delovnega mesta v šestih mesecih. In takšna je realnost, zato vas pozivam, da vprašanje fleksibilnosti, vprašanje elastičnih pravil in od, eh, podobno, da o tem razmišljamo, ne samo na področju zaposlovanja, ampak tudi na področju zagotavljanja sredstva. Vedno znova govorimo o vprašanju konkurenčnosti in mislim, da moramo to razčistiti. Konkurenčnost ne more biti neka tema, ki eh, zadeva vsako državo posebej. S tem se mora soočati celotna Evropska unija in se spopadati celotna Evropska unija, če želimo imeti močen evro in močno Evropsko unijo. Če pa na drugi strani vedno znova slišimo, da je treba zniževati plače, zato da bo konkurenčnost določenih držav eh, s tem boljša, potem odgovarjam, zakaj pa ne rečemo, recimo, da v Grčiji eh, plače lahko porastejo, zato da bomo s tem izboljšali konkurenčnost drugih držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Rapti. Naslednji je kolega Paška. Eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Stagnacija gospodarstva, v katerem se naha Evropska unija, nas sili v to, da razmišljajo o tem, kako bomo spodbujali gospodarsko rast. Razumem, ukrepe konsolidacije Evropske unije, ampak mislim, da Evropska unija enostavno je spregledala določene vzroke za to stagnacijo. Evropskeni delavci, delojemalci izgubljajo svoje delo, ker evropska podjetja predstavljajo svoje podjetja eh, v druge države. Poglejmo si tovarne avtomobilov. Tu so proizvodnja mesta prestavili na Kitajsko, Brazilijo, Rusijo ali kjerkoli druge. Saj ni čudno, da v Evropi nimamo eh, takšnega prometa kot v preteklosti. In sprašujem se, kje so prihodki, ali dejansko pristanejo v naših davčnih loncih. Razmislimo, gospod komisar, kakšno okolje ustvarjamo v Evropski uniji, če so naši proizvajalci počestopoma ustvarjali eh, delovna mesta drugi. Hvala, naslednji je gospod Le Erik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Tukaj v vaših odločitvah imamo veliko nasprotja. Vse skozi naj bi zmaševali socialne in javne stroške in zategovali pas, po drugi strani pa še vedno vse skozi podpirate banke in zadvoljujete finančne trge kot v bistvu, če bi želeli poročiti ogen in vodo, se zdi. Sedaj je bogatstvo Evropske unije zato vedno manj. Treba je na novo porazdeliti bogatstvo, bolje plačati ustrezno delo ter tudi um, bolje urediti pokojninski sistem ter tudi vzpostaviti nove sisteme za vzpostavljanje bogatstva, naprimer um, preko novih delovnih mest. Prav tako treba zamenjati evropski mehanizem za stabilnost, to je v bistvu mehanizem za zategovanje pasu. Sedaj se zdi, da bi morali um, sredstvi promovirati javne službe, ekološke storitve ter pa um, vodo, okolje, kulturo in podobno. Brez tega ne bo bomo dosegli tistih stvari, ki jih obljubljate. Sedaj pa dajem besedo gospe Regini Bastos. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Od leta 2008 je Evropa izgubila več kot 6 milijonov delovnih mest. Moja država, torej Portugalska, je utrpela hudo krizo v gospodarstvu. In uh, kaj takega se v preteklosti še ni zgodilo. De brezposelnost mladih in žensk, ki je doseglo razsežnosti, ki jih prej nismo poznali. To pa se bo še zaostrovalo, zato pozdravljamo pobudo novega svežnja za poslovanje in zahvaljujemo se komisarju Andorju. Moramo Izhajajte iz tega, da je gospodarska rast potrebna. Samo na tej podlagi so lahko države članice dejavne za to, da bojo ustvarili nova delovna mesta. Treba je ustvariti nova delovna mesta tudi za subvencijo in treba je tudi razbremeniti stroške dela, treba zmanjšati davčno breme in treba je spodbujati mala in srednje velika podjetja, da se tu ne bodo izgubljala delovna mesta. Nacionalna politika zaposlovanja in gospodarska politika mora upoštevati tista področja, kjer se lahko ustvari največ delovnih mest, to je zdravstvo, zeleno gospodarstvo in pa IKT. Hkrati moramo zmanjšati jarek ali vrzel, ki nastaja med eh, zaključkom šolanja in pa začetkom aktivnega življenja pri zaposlovanju. Strukturne sklade moramo izkoristiti za ustvarjanje novih delovnih mest in tako bomo lahko ustvarili nova delovna mesta v celi eh, Evropi. Ampak tudi centralna socialna politika je pomembna, kajte državljani res upamo na konkretne rezultate. Hvala lepa, gospa Bastos. Naslednji je gospod Kostejo oziroma gospa Kostejo za eno minuto. Spoštovani predsedujoči gospod komisar, irski s volivci so, si, so glasovali za stabilnost, sedaj pa moramo res napredovati pri programu investicij za rast in za eh, delovna mesta. Tu je treba upoštevati pravice delavcev, promovirati socialno varnost in se boriti proti socialnemu dumpingu. Načrt, ki bo prizadel eh, najbolj občutljive delavce, je treba preprečiti. Plan pa mora tudi upoštevati potrebe po Eh, rasti. Mora zagotoviti tudi financiranje za MSP-je, ki so hrbtenica gospodarstva. Zagotoviti moramo delovna mesta za mlade in za nje moramo zagotoviti tudi um, vajeništvo, kajti preveč mladih eh, je izkoriščenih med vajeništvom. Uh, in uh, veseli smo, da boste uresničili ta predlog. Hvala. Hvala. Naslednja gospa Lope Fontane, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se, kajti predlog komisije je zelo pomemben, ko gre za svežen zaposlovanja. To je pomemben izziv in ta izziv je posebej aktualen s pričo gospodarske krize. Moramo pa tudi stremeti k strategiji Evropa 2020 in ustvariti nova delovna mesta in zato moramo najprej reformirati trg delovne sile, zato da bo brg bolj dinamičen in bolj eh, vključujoč. Potrebujemo izobražene delavce in eh, delojemalce, ki niso. Uh, tako občutljivi za um, spremembe in ki so prilagodljivi tudi in ki bodo imeli delo tudi naprej. Tudi obdavčitev mora zagotoviti boljšo zaposl možnost zaposlovanja. Podpirati moramo samostojnost in se zauzemati za sektorje, ki imajo velik potencial za delovna mesta. Poštevati moramo tudi Eh, mlade in ženske in jih spodbujati in ukrepati proti sivi ekonomiji. Hkrati pa ugotavljamo, da je brezposobnost sicer visoka, hkrati pa ne, ni možno zasesti vseh delovnih mest, ker ljudje niso dovolj do, izobraženi. Zato je treba tudi bolje načrtovati na trgu delovne sile in pa spodbujati geografsko mobilnost. Moramo ustvariti jasne korake za to, da bomo lahko izboljšali situacijo na trgu delovne sile. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Koferati za eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar, mislim, da moramo skušati doseči dva cilja. Prvi se nanaša na nova delovna mesta in vemo, da je gla, so glavna skupina, na katero se moramo obrniti tu mladi. In tu je pomemben instrument izobraževanje, kajti to lahko ustvari gospodarsko rast. Druga tema, o kateri pa ni toliko govora, pa je preprečevanje dela na črno ali kot včasih tako lepo slišimo, neformalnega dela. To so ljudje, ki se jih izkorišča delajo brez pogodb, nimajo nobenih pravic, nimajo niti državljanskih pravic, kajti pogosto gre za ljudi, ki so do nas prišli, ne da bi imeli sploh dovoljenje za prebivanje in tu res nastajajo zelo hude situacije, prihaja do izkoriščanja in prihaja do izkrivljanja situacije na trgu delovnem sile. Zato je se je treba lotiti obojega in to hkrati delo Mla, za mlade treba ustvariti in urediti to, kar že obstaja, kar pa se umika zakonom. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je kolega Konstantinos Popaki za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Brezposelnost je zelo velik evropski problem, ki zelo negativno vpliva na socialno sobivanje in pa na realno gospodarstvo. In vedno znova se kažejo rekordne številke v 45 odstotkih oziroma 45 odstotkov državljanov je zaskrbljenih zaradi svoje prihodnosti in zaradi premajhnega števila delovnih mest. To je torej zelo veliki ziv za Evropsko unijo. Lahko že rečemo, da živimo v izrednem stanju. To je jasno. In pa ustrajanje pri receptih. Eh, zategovanja pasu pa je v določenih državah vodilo le do večje brezposelnosti. V moji državi, v Grčiji, vsak četrti brez dela, mladi eh, so, pri mladih je brezposelnost 43 odstotna in tako mladi tudi odhajajo ali pa so obsojeni na brezdelje in eh, ta, hkrati prihaja do deregulacije na trgu delovne sile in vse skupaj vodi do začaranega kroga eh, revščine in recesije. Nujno je, da ukrepamo glede um, davčne politike, glede vodenja in upravljanja, zato da se bodo ustvarila trajnostna delovna mesta. Pomembne so tudi finančne uh, spodbude. Države članice, kot je Grče, ki, podporo, ki prejemajo podporo, ne smejo biti izključene, ko gre za strategijo 2020 in za njene cilje. Uh, Potrebujemo torej jasno politično sporočilo, potrebujemo mešanico politik, ki zagotavlja finančno ozdravitev in pa stvaritev trajnostne in uh, kakovostnih delovnih mest. Ste zelo senzibilen človek, gospod komisar, gospod pa predsedujoči tudi vi to veste, kaj ti upoznate vse te težave. Hvala. Hvala lepa, gospod Popakis. Naslednja je gospa Kinga Gönč. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Brezposelnost je zelo razširjena, predvsem med mladimi, pa tudi med starejšimi, pa tudi med eh, tistih srednjih let, med 45-letnih in materima z otroki, med invalidi in manjšinami je brezposelnost močno narasla. Dve vprašanji sta, na kateri bi želela upozoriti. Tu socialna podjetja igrajo pomembno vlogo za boj proti posledicam socialne krize. In morali bi imeti neko okvirno ureditev na evropski ravni, poenostavitev in pa nove možnosti izobraževanja in usposabljanja. Drugič, obstoječi sistem ne deluje optimalno kvalifikacije še, se še vedno ne priznavajo, zavarovalni sistemi so preveč zapleteni in do danes nismo dosegli prostega pretoka delavcev v Evropi. Hvala. Hvala, naslednji je Heinz Becker za minuto in pol. Gospod predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi, evropski koncept za boj proti trenutni situaciji ne pozna konsolidacije evropskih financ ali eh, drugih ukrepov, kot želijo nekateri populisti pojasniti ljudem. Seveda, da je treba doseči oba cilja in z izjavo komisije smo naredili, je narejen velik korak proti prevzemanju odgovornosti. Pozdravljam, potencial, da je bilo spoznan potencial belega in zelenega gospodarstva, da naj bi izobraževanje tudi bilo uh, neko vodilo za prihodnost, da se tudi vse življensko učenje priznava in uresničuje tudi za vedno starejše osebe in da uh, je jasno predeljeno okrepljeno koriščenje sredstev iz skladov. Torej, treba je uresničiti najavljene ukrepe, to ugotavljam iz vseh eh, ugotovitev komisije in komisarja. Ampak da naj povemo še nekaj v zvezi z. Um, K, k utemeljenemu cilju, da je treba preprečiti, da bo ena generacija izgubljena. To je možno samo uh, z obema stebroma, z tem, da se zagotovi eh, pravičnost za generacije in pa solidarnost generacij. To se seveda začne pri reševanju največjih problemov današnjega časa in to je brezposelnost. Seveda pa to takoj vodi tudi do zmanjševanja eh, dolgov in ne želim, da izigravamo drug drugega, ampak da uresničimo oboje. To mora biti cilj tudi dela parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Beker. Gospe Matera ne vidim v dvorani. Zato prehajamo k postopku, jemite pozornost predsedujočega. Besedo ima gospa Mazej Kukovič. Mazej Kukovič. Hvala lepa, predsedujoči. Nova delovna mesta so v naših glavah so idejah milijonov mladih ki se iščejo na trgu dela mnogi nimajo dovolj poguma za udejanjanje lastne ideje mnogi ne vedo kako priložnosti za delo so lahko v podpornih produktih in storitvah za zdravje ljudi kot priporoča komisar in komisija v svoji izjavi. skupina mladih v sloveniji je izumila aplikacijo za slepe in slabovidne na mobilniku s katero bodo lažje opravljali vsakodnevna opravila. od izuma do končnega uporabnika je naporna pot zahteva veliko vztrajnosti veliko finančnih virov in vloga politike je da to pot olajšamo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 Hvala lepa, gospod predsedojoči in gospod komisar, dragi kolegi. Vsi se strinjamo, da je prihodnost v rokah mladih. Žal pa v Evropski uniji mladi najbolj trpijo zaradi težav na trgu delovne sile. V nekaterih državah članicah je situacija kar zaskrbljujoča in zato moramo takoj sprejeti ukrepe, da izboljšamo situacijo mladih tako na ravni Evropske unije kot na nacionalni ravni. Zato pozivam države članice naj, bolj, naj bodo bolj pozorne na to kategorijo ljudi, na to skupino in naj v prihodnje strateške oziroma strategije vključijo več možnosti za promocijo mladih in zaposlovanja mladih. Izkoristiti moramo vse možnosti, ki jih nudijo politike in programi komisije, zato da bomo zagotovili varno prihodnost mlade generacije Evropejcev. Hvala. Hvala lepa. Naslednjo ima besedo gospa Šröder. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, pozdravljam, da ste v paktu za zaposlovanje vključili tudi poročilo Evropskega parlamenta o zelenih delovnih mestih. V vaših eh, dokumentih pravite 8 milijonov delovnih mest do leta 2020. Da, to bi bilo možno. Ampak Komisija mora v ta namen ustvariti industrijsko-politični okvir in sicer kot dolgoročni okvir. Konkretno to pomeni, če ni ambiciozne direktive o energetski učinkovitosti, potem tudi ne bo potreb po gradbenih delih in delavcih eh, in, in pa ljudih, ki bodo opra, eh, izol, izvajali izolacije stavb. Vi morate torej zagotoviti, da se ustvari ta industrijsko-politični ukver, drugače vam bom lahko napovem, da bo vaša prognoza neizpolnjena in tega si ne moremo privoščiti v tej Evropski uniji, ker bo verodostojnost te unije odvisna prav od tega. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo Janko Zlovski. Pani komisarju. Gospod predsedujoči, gospod komisar, mislim, da je ustvarjanje novih delovnih mest osnovni način za reševanje trenutnih težav, najpomembnejših težav v Evropi, to je revščina in brezposobnost med mladimi in edino po tej poti se lahko vrnemo na pot rasti. Moramo spodbujati podjetništvo, in odpraviti administrativne ovire, ki overajo mala in srednje velika podjetja. To predstavlja 70 odstotkov vseh delovnih mest. Ni povezave med zaposlovanjem in pa delovnimi mesti, oziroma med izobraževanjem in zaposlovanjem. Um, izobraženi, visoko izobraženi mladi ne dobijo delovnih mest in niso pa pripravljeni ustvarjati lastnih delov, lastnih podjetij. Zato potrebujemo nove rešitve na vseh ravneh, evropski, lokalni in nacionalni. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Renje. Hvala lepa. Gospod komisar, eh, nekaj sem opazila eh, med to razpravo. Tema bi si zaslužila, da bi bila ta dvorana polna. Brezposelni v Evropi bi si to zaslužili. V pogodbi o Evropski uniji smo zastavili cilj o zaposlovanju. Imamo toliko predpogojev, ki so dani za to, da se lahko lotimo te, resno lotimo te teme. Zato samo nekaj, kar opazujem. Na zadnjem, med zadnjo razpravo v plenarnem zasedanju o brezposobnih mladih ste nekaj povedali, kar je zelo pomembno. Uh, Namreč, da je treba imeti pred oči veliko sliko, namreč gospodarsko politiko, ki, ki se usmerja po popraševanju, kajti mladi ne bodo mogli sami rešiti uh, problema brezposelnosti. Zato potrebujemo ustrezno gospodarsko politiko in pa večletni finančni ukvir, tega ne smemo spustiti izpred oči in moramo dati na razpolago tista sredstva, ki jih mladi brezposelni zaslužijo. Hvala. Hvala lepa. S tem smo na koncu postopka. Vjemite pozornost predsednika in s tem dajem besedo komisarju Andorju. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, najprej hvala lepa za res zelo bogato razpravo. To je bila zelo konstruktivna razprava in poslali ste zelo jasno, konkretno sporočilo komisiji glede tega, kakšen ne bo ta svežen za zaposlovanje. Moramo pripravljati dobre dokumente, pa ne samo to, moramo poskrbiti za dobro uveljavljanje. Sedaj delamo ravno na tem. Glede mladine, pa tudi glede drugih stvari. Gotovo se zavedate ukrepov, ki jih je komisija že sprejela, tudi pri širših zaposlitvenih politikah. Naslednji teden se bom srečal s socialnimi partnerji, delovno skupino s socialnimi partnerji in poskušal bom pridobiti njihovo sodelovanje pri številnih vidikih zaposlitvenega svežnja. Najprej bi rad podaril, kako zelo pomembne so vaše pripombe glede širše slike zaposlitvene politike. Sveda, zaposlovanje je povezano širšim gospodarskim okvirom. Ena tretjina brezposobnosti na ravni EU je posledica ravno gospodarske krize. V nekaterih državah celo ena polovica ali celo več. Če želimo doseči konkretne rezultate, ustvariti nova delovna mesta, potem se je treba tudi ustrezno odzvati na gospodarsko in finančno krizo. Oboje med seboj napovezano. Najprej treba odpraviti javni dolg, se lotiti finančnega sektorja in ko bomo tam dosegli ustrezne rešitve, bomo potem tudi prej dosegli ustrezno gospodarsko makro okolje, zato da povečamo tudi število delovnih mest. Ampak v vsakem primeru moramo storiti korak naprej pri zaposlovanju in zato, da pomagamo brezposelnim. Ko govorimo o širši sliki, je pomembno, da izpostavimo tudi naložbe in pa situacijo v realnem gospodarstvu. Popolnoma se strinjam s tistim, kar je povedal gospod Harkin, glede tega, da so naložbe izjemno pomembne in pa da je industrijska politika zelo pomembna, kot je povedala gospod Šreter in pa gospod Paška. Komisija dela na okrepljeni industrijski politiki. Človeški kapital, ki je del industrijske politike, je zelo pomemben treba je povečati zmogljivost za to, da v evropski industriji povečamo število trajnostnih delovnih mest. To je gotovo zelo ključno. Potem zaposlitveni svežen. To mora biti temelj nove gospodarske paradigme. Poglejmo si, naprimer, um, ponudbo vprašovanje, plače. Kako je to umeščeno v zaposlitveni svežen? Ali pa, naprimer, kako so zdali partnerji vključeni v gospodarsko upravljanje. Vse to, um, boljša struktura teh odpira nove možnosti. Imamo veliko možnosti, da se bolje usredočimo na vse ravni in da smo pri tem bolj učinkoviti in smotri. Naprimer, um, da povečamo število delovnih mest in pa tudi, da povečamo kakovost teh delovnih mest, ki bi jih ustvarili. Ne bi se daj našteval vseh imen, ampak številni ste podarili to, da je pomembno pomagati mladim zadnjič tukaj v Štezburu smo imeli tudi ločeno razpravo, posebej o mladih. Glede, komisija sprema številne ukrepe. Prejšnji teden sem bil v Italiji. Tam strukturna sredstva namenjajo mladim. Naprimer, na Siciliji so skoraj da polovico milijard evrov namenili ravno za to področje mladih. To je naprimer ena regija, um, kjer je situacija trenutno najbolj resna. V osmih državah članicah je brezposobnost mladih res zelo huda in tam še posebno želimo bolje porazdeliti sredstva in jih nameniti njim. Sedaj pripravljamo tudi jamstvo za mlade. Um, tukaj ste tudi omenili nekateri izmed vas to vprašanje. Res je, s tem jasno moramo doseči rezultate v sodelovanju s svetom še do konca tega leta. Bomo videli, ali lahko dosežemo čim bolj konkretne rešitve in čim boljše rezultate. Do konca leta, v skladu za poslitvenim svežnjem, naj bi tudi že pripravili okvir kakovosti v tem okviru se pohvarjamo z vsemi zainteresiranimi stranmi. Vloga podjetij, podjetništva in pa vloga mikrofinanciranja so poz, um, gospod Benjamin to podaril, naprimer, pogosto se pozablja na ta področja. Zakaj? Tudi zato, ker nekateri pripadniki mlade generacije niso seznanjeni z vsemi možnostmi, naj omenim ponovno Italijo prejšnja generacija, naprimer, je uspešno vodila MSP-je, ampak včasih morda niso ustrezno prenesli svojega znanja na mlado generacijo. In tudi tukaj moramo okrepiti človeški kapital. To je priložnost, da okrepimo vlogo podjetij in pa da neposredno podpremo mikropodjetja ter pa mala in srednja velika podjetja, zato da bi ta podjetja pridobila boljši dostop do financiranja. V okviru podjetništva bi rekel, da ste številne podarili tudi socialno podjetništvo, naprimer gospa Gönc je to menila, tudi v zvezi s socialnim vključevanjem ste to menili. Tukaj seveda moramo doseči napredek um, v sodelovanju z Mišel Barnjem, ki je bil prej tukaj v dvorani z njegovo generalno direkcijo. Uh, Um, pa tudi s predstavniki držav članic smo se pogovarjali. Prejšnji teden smo imeli seminar v Bruslju za predstavnike držav članic. S tem v zvezi na tem seminarju smo podpirali socialno podjetništvo in pa socialno gospodarstvo v, širši, v širšem kontekstu v vseh držav članicah. Tudi s takšnim gospodarstvom lahko vključimo prikrašene skupine na trg dela, naprimer tudi ljudi s posebnimi potrebami moramo podpreti vse te ukrepe za mladino in pa za vse druge. Če to želimo storiti, potem moramo um, doseči ustrezno rešitev pri finančnih instrumentih. Um, v parlamentu in pa svetu potekajo razprave o um, naslednjem eh, večletnem finančnem okviru. Moramo govoriti o trenutnih porazdelitih, pa tudi o um, ustreznem izvajanju finančnih instrumentov, s katerimi lahko neposredno pomagamo državljanom, ljudem. Tukaj, na primer, je prvi Evropski socialni sklad, ESF. Um, tam je treba nameniti ustrezni minimalni delež. To ste videli tudi v našem predlogu komisije. In gotovo se zelo strinjam, gospod Harkin, glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Bilo bi res problematično, če bi prekinili s tem skladom. Upam, da se lahko zanesem na podporo parlamenta da bomo vsi skupaj še ohranili delovanje tega sklada za blagodje globalizacije tudi v prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Prijel sem predlog eh, resolucije. Glasovanje bo jutri ob dvanajstih. Sedaj prehajamo na naslednjo temo, to je poročilo gospoda Janosa Aderja nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.